dnevnemu redu. Končni osnutek dnevnega reda je uh, odobrila konferenca predsednikov v skladu z členom 142 in sicer 7. septembra. Prejeli ste ga, nisem prejel nobenih zahtev za spremembo uh, končnega osnutka dnevnega reda. Če ni nič novega, velja dnevni red uh, za sprejetega.